50. členom so me obvestili, da ni nobenega nasprotovanja konvencije predsednikov odborov štirim priporočilom odbora ECON in sicer, da se ne nasprotuje delegiranemu aktu. Če ne bo v 24 urah določeno število poslancev ali političnih skupin um, temu nasprotovalo, so ta priporočila s tem sprijeta. V nasprotnem primeru se bo o teh priporočilih glasovalo. Ta priporoč,